nekoliko kasneje. Um, upam, da se vsi strinjate z dnevnim redom in bi vas rad seznanil z nečim. Odbor za proračun in odbor Ekon in sicer kot a, pristojna odbora v zvezi z 55. členom a, in sicer v povezavi tudi z odborom Tran in ITRE in to v skladu z členom 54 eh, poslovnika. Torej, ti odbori 28. augusta so bili zadolženi za to, da mm, v skladu z ehm, ukrepi iz leta 1997, da pripravijo kazalnike, eh, ki jih je treba oblikovati v eh, sklopu EFSI-ja eh, za ocenjevanje neodvisnega, za, za neodvisno ocenjevanje in pregledno ocenjevanje uporabe jamstva Evropske unije. In eh, torej, če ne bo glede na to, da je rok zelo kratek, 3. julija ste bili seznanjeni s tem delegiranim aktom, do 30. augusta nikakršna, nikakšen ugovor ni bil uložen odboru za proračun proračun in torej glede na 23. člen poslovnika v svezi z uredbo za EFC bo vse to potrjeno, lahko pa za vsa dodatna pojasnila se navežete na člena 55 in 77 poslovnika Evropskega parlamenta. Zdaj pa moram preveriti, da ste prejeli eh, osnutek eh, zapisnika naših, eh, naše seje 15. in 16. julija tega leta. Glede na to, da ni nikakršnih pripomb na zapisnik, lahko zapisnik potrdimo. Thank you. Zdaj bi zaprosil poročevalca, splošnega poročevalca. Za druge oddelke, da nas seznani z razmerami na predvečer izreka stališča na ravni koreperjev v zvezi z osnutkom proračuna za leto 2016. Gospod Fernandez, še izvolite. Ja, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav vam, pa tudi vsem ostalim kolegom. O tem smo že kar precej govorili v okviru našega odbora, pa tudi v, torej na plenarnem zasedanju. Tu smo enakega mnenja. Sprejeli smo resolucijo o smernicah in tam smo zapisali, da želimo spodbujati zaposlovanje v MSP-jih, eh, da si želimo spodbujati podjetništvo in da želimo krepiti tako notranjo kot tudi zunanjo solidarnost z velikim podarkom na migracijah mislim, da moramo zdaj izpolniti to, k čemer smo se eh, zavezali v okviru institucije. V tem načrtu so prednostne naloge jasno opredeljene. Podprl jih je tudi parlament z dvema velikima večinama. Kar pa zadeva specifiko oziroma specifičen seznam eh, prednostnih nalog, bi izpostavil vrševanje eh, eh, migrantske oziroma begunske krize in pa migracij nasplošno. Povsem nesprejemljivo je, pa tudi nerazumljivo, da želi svet eh, zmanjševati sredstva na tem področju. Dober, ko je treba govoriti in ko je treba govoriti o namenih, ampak potem, ko pridemo do izvajanja ukrepov, potem samo režejo, samo črtajo in samo zmanjšujejo sredstva, ki smo jih eh, nekako želeli za posamezna področja v parlamentu. Kakšno je potem sporočilo? Sporočilo je, da Evropska unija ne počne ničesar, ne stori ničesar, da sedimo na eh, teh stolih in samo govorimo. Ampak to ni naša krivda. Krivda je na strani sveta, ker svet pač ne more pripraviti ustrezne politike. V bistvu svet celo ukinja ustrezne instrumente, s katerimi lahko rešujemo vprašanje migracij. Tako da se moramo vprašati, kaj svet sploh želi, kaj svet počne za to, da bi se našla rešitev za to nujno vprašanje? Ničesar. V bistvu ravno nasprotno. Želijo še zmanjšati sredstva, ki so že bila potrjena v okviru večletnega finančnega okvira. Če sem še nekoliko bolj specifičen, kako lahko sploh sprejmemo ta predlaga načrtene sredstev pri zavezah v višini več deset milijonov evrov oziroma pri plačilih, ki znašajo več sto milijonov evrov. Kako lahko to sprejmemo? Kako lahko sprejmemo zmanjšanje sredstev za predpristopno pomoč v višini 65 milijonov evrov? Kako lahko mirno gledamo, ko svet želi zmanjšati sredstva za sosedsko politiko v višini več kot 50 milijonov evrov. Tudi, naprimer, ko gre za razvojno pomoč, 39 milijonov evrov, pa potem še dodatna zaveze. To so predlogi sveta. In ti predlogi so povsem brezčutni in so v nasprotju s tem, kaj smo, kar smo že potrdili. Evrop, torej svet klesti evropski proračun, ki pa že na začetku ni bil ne vem kako ambiciozen na teh področjih. Kar zadeva naš pogled na te prednostne naloge, smo mi vedno zagovarjali eh, pravni red Evropske unije, solidarnost, na primer, skupni pristop In zato ne moremo podpreti in sprejeti pristopa sveta, kajti svet stvari samo obljublja, potem pa klesti sredstva. Težava je jasno na strani sveta. Sicer države članice pozivajo k solidarnosti, ampak obnašajo se posebno drugače, egoistično morali pa bi biti solidarni, ko gre za evropski proračun, ko gre za solidarnost, oziroma ko gre naprimer za črpane sredstva iz strukturnih skladov, iz kohezijskih skladov. Takrat so vsi polni lepih besed, ko pa treba biti solidaren, pa kar naenkrat utihnejo. Ampak solidarnost je dvosmerna ulica. Ne moremo samo zahtevati nekaj nekih pravic, ničemur pa se ne odpovedati oziroma ne biti ravnodušni. Potem so tu še druge prioritete, naprimer gospodarske, pa na področju konkurenčnosti Evropske unije, evropskega gospodarstva, zaposlovanje, podjetništvo. Pobuda za zaposlovanje mladih bo, kot kaže, postopoma ukinjena. Sicer so, oziroma je saj potrdil proračunske postavke za ta program. Ampak, kot kaže, bo prišlo tudi tukaj do zmanjševanja sredstev. To je pomemben program, ki mora biti um, operativen, ki mora delovati. Ampak svet, kot kaže, želi nekaj drugega. Želimo si, da bi se načrt o izvajanju plačil, ki so ga mimo grede potrdile vse tri institucije, še naprej izvajal. Mi smo tu tekom pogajanj bili zelo ustrajni. Pritisnili smo na svet in želimo si, da se to izvaja. In obzorje 2020 ali pa instrument za povezovanje Evrope. Pa naj si svet uh, upa pri teh dveh programih črtati sredstva. Ko smo potrdili oziroma ko smo govorili o Junkerjevem načrtu, smo um, sprejeli tudi zavezo in sicer, da bomo zmanjšali učinek na instrument za povezovanje Evrope in pa na obzorje 2020, v kar se da veliki meri. Komisija je takrat pripravila predlog, ampak videli smo, kakšen je bil odziv sveta, ki je bil neka provokacija za Evropski parlament, kajti vse, kar je komisija predlagala, je svet želel eh, črtati oziroma zmanjšati obseg sredstva. Če povzamem, Koreper je sprejel stališče in sicer govori o zmanjšanju sredstev za že dane zaveze v višini 543 milijonov evrov. Potem pa še dodatna mm, zmanjšanja sredstva v višini več kot milijarde evrov. Vse to je nekaj, kar je že v osnutku predloga Eh, proračuna strani komisije. In to so zdaj številke, ki so veliko niže od tistih, ki smo jih potrdili v okviru večletnega finančnega okvira. Koreper je to sprejel soglasno. Gre torej za zmanjšanje sredstev, ki so tako ali tako že omejena v proračunu komisije. Če si pogledamo eh, razdelek 1a. Imamo naprimer tukaj črtanja v višini 73 milijonov evrov za obzorje 2020, pa potem še instrument za povezovanje Evrope, kjer je prav tako predlagano, da se zmanjša obseg sredstev v višini 11 milijonov evrov. Potem je tu postavka 1b. In to so postavke, ki so povezane tudi z um, razdelkom 2. Komisija je tu omenila tudi um, instrument za fleksibilnost, s katerim bi se odzvali na begunsko krizo, na pojav migracije, ampak tudi tu svet želi črtanje teh sredstev, oziroma zmanjšanje obsega teh sredstev. Ni pa prišlo do zmanjšanja sredstev, ko gre za azil, za skupni azilni sistem kaj gre tu za varovanje um, skupne varnosti Evropi. Potem, če pogledamo razdelek 4, 163 milijonov manj želi svet nameniti za to področje, obenem pa še zmanjšati že potrebna sredstva za 10 milijonov. To so veliki rezi, veliki rezi v programe, ki so zelo pomembni za državljane Evropske unije in vsi ti rezi so mm, nepotrebni, neopravičeni. Tudi, ko gre za delovanje agencij, želi svet zmanjšati sredstva in to kar horizontalno, za vse. argumenti sveta za to so, naprimer, zmanjšamo sredstva tam, kjer je črpanje sredstva tako ali tako nizko, prenisko, kjer gre za počasno izvajanje pristojnosti oziroma programov. Dobro, sicer lahko mi rečemo, da, so, da smo pripravili precej pomembnih, kakovostnih programov, ki pa niso uspešni naprimer v razdelku ena uh, ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane, potem v razdelku štiri programe, ki smo jih tako ali tako že omenili, boj proti revščini v sredozemlju, naprimer, vse to želi svet črtati. Parlament ima jasen mandat, ki je bil potrjen z zelo veliko večino. Parlament meni, da stališče sveta ni sprejemljivo in želimo si, da se uporabi ta instrument za fleksibilnost, s katerim lahko okrepimo eh, plačila, katerim smo se že zavezali. Delovati moramo odgovorno. Smo ambiciozni, seveda, ampak bomo tudi precej dosledni. svet moramo pozvati, da izpolni to, kar je obljubil, kar smo vsi skupaj obljubili. In v okviru tega bi še enkrat izpostavil vprašanje migracij. V Evropski uniji poznamo vrednote, kot so solidarnost, spoštovanje človeške, um, človeškega dostojanstva in Zato so ti predlogi sveta nesprejemljivi. Svet kar tako mirno reče, tega ne želimo, to bomo črtali, sicer lahko govorimo o teh stvarih, ampak ničesar ne bomo storili. To je zelo preprosto. Potem pa seveda državljani kažejo s prstom na vse tri evropske institucije. Poglejte, nič ne počnejo, samo zapravljajo denar. Toliko organov, institucij imamo, pa nič ne storijo. Zato moramo tukaj stopiti v akcijo in nekaj res ukreniti. Hvala. Merci, Hvala, gospod splošni poročevalec. Vesel sem, ker vas vidim tu ponovno po početnicah. Sedaj nadaljujemo z delom, vidim veliko energije, žareče obraze. Vsi ste zelo sproščeni in mislim, da bomo imeli sedaj veliko energije za prihodnje delo. Na proračunski ravni bomo morali biti glasni, da nas bodo slišali. Hvala vsem Manuele za to predstavitev. Sedaj pa vabim gospoda Depreja naj predstavi svoje stališča o drugih oddelkih. Uh, Hvala, gospod predsednik. Predvsej na kratko iz moje strani, kajti mi smo določene vidike že sprejeli na plenarnem zasedanju, proračun parlamenta in tu imamo nekaj majhnih težav glede tega, kako obravnavati proračunske posledice za naš parlament, za organigram, zlasti, če govorimo o oblikovanju nove politične skupine. Tudi o tem bom govoril v določenem trenutku, kajti predsedstvo parlamenta se mora izreči o tem. Glede drugih institucij na splošno, lahko zauzamem naslednjo držo. Svet je posod, kar nas slepo rezal proračun na predlog komisije. Tu imamo dve izjemi. Prva se nanaša na Evropsko sodišče. Ko vidimo potrditev, to pomeni povečanje proračuna. In ko to vidimo, resno jemljamo vse, kar vse zadeva organigram in finančni načrt. To je edina točka, kjer bi odbor in parlament prosil naj presežejo predlagano strani komisije, kajti treba je, da se to upraviči. To bi bilo neodgovorno, da ne bi šli po tej poti. Glede drugih institucij na splošno, držite to, kar sem rekel. Gre za proračun, ki ga je predstavila komisija. Tu imamo nekaj manjših popravkov, o tem bom govoril. In to je skladno z razpravo, ki jo moramo imeti sedaj glede splošnih smernic, ki jih je predstavil kolega Jose Fernandez o proračunu komisije. Toliko predsednik. Gospod predsednik, gospa predsedojoča, sem hotel reči. Ne, predsednik toliko iz moje strani zaenkrat. Um, now... Najlepša hvala, kolega. Tako, zdaj pa odpiram razpravo. Gospod Manka je prvi. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, dovolte mi dve poznámky. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za besedo. Dvoje bi omenil. Najprej glede poročila gospoda Fernandeša. V zvezi s tem, kar je predlagal, bi jaz izpostavil nesistematično delo in pa kaotične odločitve sveta, sploh, ko gre za vprašanje migrantov in migracij. Govorili smo o proračunu uh, agencije Frontex, ki že leta in leta prosi za več sredstev. In zato je res zelo težko požriti to odločitev sveta. tudi ko gre za nekatere druge prioritete, ki jih je tu in tam predlagal celo svet, je stanje posem enako. Morda bi omenil nekaj besed glede prihodnega dela. Popovdne bomo razpravljali s sekretarjem odbora za proračun eh, v Evropskem parlamentu, ampak morda bi o tem nekaj pozneje, nekaj več spregovorili pozneje. Nekateri kolegi sploh ne vedo, zakaj je prišlo do teh predlogov na strani sveta. Pojma nima, niso obveščeni. Mislim, da je treba ohraniti sredstva, ki smo jih namenili tem institucijam in svet prositi za jasno obrazložitev predlogov. Hvala. Hvala. Gospa Mudi je naslednja na seznamu. Yes, uh, just... Najlepša hvala. Odzvala bi se na komentar splošnega poročevalca in povdarila, da sta prioriteti, ki sta izpostavljeni v proračunu za 2016 za področje rasti MSP-jev in pa podjetništva eh, ter pa obzore 2020 res zelo pomembni. Sredstva za ti dve prioriteti moramo okrepiti. Vprašati se moramo, kaj lahko storimo na ravni Evropske unije, kje imamo največji vzvod. In mislim, da je to obzorje 2020. Je pa gospod splošni poročevalec že dal velik podarek na vprašanje te begunske krize, s katero se Evropska unija sooča. Res moramo najti rezerve v proračunu in eh, ukrepati skupaj na ravni Evropske unije. Najlepša hvala. Um. Hvala, gospod Kovol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se tudi jaz zahvalil poročevalcem in poročevalcem v senci. Z veliko stvarmi, ki jih je omenil gospod Fernandez, se seveda strinjam. Jasno je, da moramo biti veliko bolj jasni, ko govorimo o proračunu. Države članice ne morejo govoriti, da si želijo to in to in to, tega pa nočejo financirati. To ni možno. Seveda pa velja tudi obratno. Države članice prispevajo proračun in zato je treba najti neko ravnovesje po eni strani med tem, kar si držav članice želijo, kar lahko financirajo in na drugi strani, kaj bomo s tem dosegli. Določiti moramo prave prioritete, to je jasno. Številni so že omenili pomembna področja, bi pa opozoril, da ne smemo dati napačnega signala. Ne smemo dati signala, da če v gospodarstvu tu in tam nekaj škriplje, da bo potem na pomoč kar takoj priskočila Evropska unija z čarobno palico in stvari rešila. To ni možno, to se ne sme dogajati, kajti tega ne smemo oziroma ne moremo ne financirati, pa tudi sistemsko je ta pristop nepravilen. Potrebujemo strategijo na tem področju in tudi razmisliti o tem, kaj sploh lahko storimo, da bo prišlo do večje rasti, do više zaposlenosti in do okrevanja gospodarstva na splošno. Predvsej govorimo o raznih subvencijah, o raznih programih in o tem, da mora Evropska unija uh, stvari sofinancirati, ampak zaradi vsega tega ne bo prišlo do večje rasti, do večje konkurenčnosti. Uh, treba si res ogledati, kje lahko eh, agiramo, kje smo lahko uspešni, kje lahko spodbudimo nek sam, samodejni proces, s katerim bomo res okrepili konkurenčnost. To je ključno, ko govorimo o proračunu. Ob tem je seveda treba upoštevati tudi begunsko krizo, te tragedije, ki jih opažamo vsak dan tu moramo ukrepati. To je naša odgovornost in za ta področja sem pripravljen odobriti več sredstev, bi glasoval za to, ampak samo, če bomo imeli nek skupen koncept, ki ga zaenkrat še nisem opazil. Odzvati se moramo na akutne težave, hkrati pa razmisliti tudi o vseevropskem načrtu, če želimo že ukrepati na evropski ravni. Tega zaenkrat ni, to pogrešam, izdelati ga moramo in pa tudi potem izvajati. Menim, da bo Evropa, če bo nadaljevala po tej poti, zaigrala precej zaupanja, precej verodostojnosti. Obstaja Maastrichtska pogodba, pa tudi Dublinska pogodba, ki v bistvu ostajata mrtvi črki na papirju. Ne vem, kako lahko sploh delujemo, če pa sprejemamo pogodbe, sporazume, ki jih potem ne izvajamo. Mislim, da to ni dobro. Hvala. Hvala, gospod Valje. Hvala lepa. Zahvaljujem se obema poročevalcem in naj podam samo nekaj pojasnil in pripomb v zvezi z tistim delom, ki zadeva druge eh, oddelke. Svet eh, dejansko se ni dotikal eh, proračuna Evropskega parlamenta na podlagi sporazuma, zato da ne pride do nepotrebnih privilegijev, ampak mislimo, da bi bilo potrebno poseči za to, da bodi si kar zadeva parlament kot svet, ne tratimo z javnim denarjem. Druga sredstva so zelo skromna za ostale institucije, ampak naj povdarim, da ko gre za ekonomsko-socialni odbor, odgovoren za odbor regij. Ne dvomim o tem, da v preteklosti sta lahko eh, opravljala pomembno ulogo pri zastopanju eh, v Bruslju določenih akterjev, ampak dan danes njihov vpliv na eh, zakonodajni evropski okvir je res zelo skromen, zato nista zelo korisne. Zato bi predlagali reze v višini približno 20 odstotkov za najpomembnejše proračunske vrstnice. Te dva organa morata biti v celoti prestrukturirani ali pa ukinjena. Ne moremo si dovoliti omeniti, da več kot 200 milijonov evrov namenjamo po nepotrebnem vsako leto. Ko gre za skrčanje osebja um, na podlagi petodstotnega zmanjšanja, v zvezi s tem popolnoma soglašamo, ampak bi morali razviti bolj obširno razpravo, ki ne zadeva toliko število zaposlenih, ampak predvsem njihove ravni uh, plačil. In to je tema, ki jo želimo razviti tudi na ravni proračunskega nadzora, ker smo si ogledali preglednice uh, plač uh, zaposlenih pri evropskih institucijah in moram reči, da se mi stvari zdijo, zdijo zelo nesorazmerne v primerjavi z zasebnim sektorjem razmerjem. In torej kadrovski načrti za, eh, za nekako eh, obsegajo um, celo vrsto eh, zaposlenih na najvišjih ravneh, ki uh, imajo zelo visoke plače, medtem ko v zasebnih uh, organih pa um, se daje prednost uh, pač zaposlovanju na nižjih ravneh, torej za nekoliko nižjimi plačami in v to smer bodo šli tudi naši predlogi sprememb. Hvala, gospod Kristof in naslednji. Πιστεύω ότι είναι ατυχής η... η... Μισλήμ, δα je politika sveta glede proračuna posem neposrečena in strinjam se z gospodom Fernandesom. Zlasti glede tega, kar je rekel o tej politiki, to je slaba politika, kaj ti če imamo po eni strani neke teoretične izjave na svetu glede proračuna in potem tudi evropsko politiko, vidimo, da so to izjave o tem, da potrebujemo več denarja za projekte, po drugi strani pa imamo prakso in tam vidimo, da na svetu zmanjšujejo proračun. Glede tega, kar sploh omenjajo izjavah. Torej, to je protislovno. In če želi parlament sprejeti proračun s takšno politiko, potem bomo tu videli veliko protislojo parlamentu Evropske unije, glede na želje in glede na to, kar tu zastopamo. Vedno smo rekli, da želimo, da bi Evropska centralna banka namenila sredstva za to, kar potrebujemo, da bi se borili proti krizi. Če želimo najti izhod iz krize, moramo sprejeti prave rešitve, ne pa kaj obratno. Potrebujemo sredstva za rast, ne da bi tu povečali deflacijo. Kaj ti ne gre le za protislavno politiko Evropske unije, ampak to pravzaprav sploh ni politike v Evropske uniji. To pomeni manjšo kredibilnost za Evropske unije. Evropska unija ne ve, kaj hoče, kaj počne kajte njena proračunska politika je povsem protislavna in je v nasprotju s to politiko rasti in solidarnosti. Tu imamo boj proti krizi z begunci, imamo raziskave, inovacije, vse te programe in na nek način to pomeni zmanjšanje naše kredibilnosti v Evropski uniji. O tem moramo odločati. Svet ima eno politiko, komisija drugo, parlament tretjo. In pogosto vidimo, da komisija in parlament vidite stvari na različne načine. In svet ne more manjšati kredibilnost sebe, parlamenta, komisije in Evropske unije. Že načelno gledano ne, biti moramo zelo odločni. Svoje reze morajo upravičiti. Ja, imamo izdatke, res je. Včasih res porabimo preveč denarja, nesmiselno, treba je omejiti birokracijo in takšne vidike, ampak govorili smo tudi o Evropskem parlamentu. In seveda imamo tu pomembne vprašanja, ampak nekateri sedaj pljuvamo v lasno skledo če je cilj ta, da bi se soočili s to slabo politiko sveta, ne moramo reči, da imamo preveč potrate denarja v parlamentu. Mi tu predstavljamo le majhen odstotek proračuna. In če so nekateri tako pogumni, zakaj ne zmanjšajo kmetijski proračun Evropske unije, če se res borimo proti tej potrati denarja? Ampak če nekateri res želijo tako zelo privarčevati. Zakaj napadajo naš proračun? Ta predstavlja dva odstotka evropskega proračuna. Treba se je posvetiti tistim vidikom, kjer res porabimo preveč denarja. Ne smemo pozabiti na veliko podobo, ne smemo pozabiti na podrobnosti, potrebujemo real politiko, pravo politiko in to mora biti naša strategija. In kot je rekel gospod Fernandez, svet moramo poprašati o tem in ta proračun mora biti proračun rasti, ampak proračun sveta ni proračun rasti, ni proračun solidarnosti, tudi ni proračun Evropske unije. Tam vidimo le nek proračun, ki ga svet zmanjša te ignoranci horizontalno in ne smemo pozabiti na celotno sliko. Eh. Hvala, hvala lepa. Gospa Tomas. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Zahvalila bi se poročevalcu, rekla bi, da se res v veliki meri strinjam s to analizo, ki sem jo slišala in da res lahko podpremo besede poročevalca. Mogoče bom uporabila nekoliko bolj ostre besede, ampak to je povezano s tem, kar je povedal kolega, ampak tu se soočamo s svetom, ki ne razmišlja o posledicah prosijo za vedno več evropskih sredstev, po drugi strani sprejemajo vedno manj prispevkov. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo tu škodljive učinke, kar vpliva na begunce, kar vpliva na podporo rasti preko naložb. Pak tu vidimo proračunske reze, ki so povsem v nasprotju z napovedmi, ki jih slišimo. To je brez posledic. Prav tako se tu ne držijo lasnih obljub. Imeli smo zelo težka pogajanja, zelo težka pogajanja o večletnem finančnem okviru in upali bi, da bi kompromis bil spoštovan na vseh straneh, ampak kot je povedal gospod Fernandez, ni bilo tako. Vsako leto vidimo zmanjšanje proračuna glede na večletni finančni okvir, govorijo o plačilnih težavah. O tem smo se pogovarjali dolgo in široko v tem odboru. Ne razmišljajo o besedek, ne držijo lasne obljube. Tu zviška gledajo na parlament in na demokracijo. In pravzaprav so neodgovorni, neodgovorni so. Kaj ti, kaj od Evropske unije pričakujejo evropski državljani, da bi tu našli izhod iz pasivnosti, da bi bili korisni? Kako lahko korisno delamo brez takšnega proračuna. Žal mi je, kar to pravim, ampak slišim tudi druge, ki to menijo. Ne. Države članice ne izbirajo vsako leto svojih prispevkov. Tu imamo prispevke držav v evropski proračun, ampak ne morejo vsako leto zbirati, koliko bodo dali. Ne, imamo odstotek glede na BDP. In o tem se ne moramo pogovarjati. Vem, da se o tem pogovarjamo, ampak ne, nekatere stvari so nujne in jih ne moremo postavljati pod vprašaj. Na to se moramo vrniti. In ja, tu potem slišim, da imamo evropski projekt, vsi se ne strinjajo s tem, tudi sama bi to pokritizirala, ampak ja, glede nekaterih tem se pa vendarle strinjamo. Pogovarjali smo se o naložbah Evropske unije, v rast in delo na mesta. Ta parlament je z veliko večino podprl zagon tem naložbam za rast in delovna mesta. Slišali smo takšno stališče Evropske unije, enako velja tudi za begunce. V tem parlamentu smo vendarle videli večino, to je bila znatna večina, za to, da bi rešili ta vprašanja. Torej, vse to pravim zato, da bi rekla, da sedaj že več let vidimo zelo veliko vrzel med izjavami, med tem, kar pričakujejo evropejci in tem, kar se dogaja. Evropski parlament ni odgovoren za, ta, za to vrzel, to treba reči na glas. Mogoče potrebujemo bolj vidne spopade s svetom, kaj te zaenkrat smo vsi v istem čovnu. Svet, parlament, komisija mislim, da je napočil čas, da mi jasno in bolj odločno povemo, da se ne strinjamo s svetom, kaj te Evropska unija ne sme biti nekaj, kar bodo naši državljani posem zavrnili. Hvala, kolegi. Nekoliko zamujamo. Zato bi prosil zadnje tri govorce naj se omejijo na dve minuti, če lahko, gospod Ali. Благодаря, господин. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegi. Osnutek proračuna, kot ga je predlagala komisija, je bil sredotočen na prioritete. In Evropski parlament je opredelil te prioritete. Ne bom se tu spuščal podrobnosti o tem. Gospod Fernandez je predstavil zelo izčrpno poročilo naj le rečem, da povsem podpiramo politike, ki jih je omenil. Vse omenjene prioritete, vse to, kar je omenil gospod Fernandez, kar so omenjali drugi, glede energetske unije, glede zaposlovanja, glede delovnih mest. Vse te prednostne naloge naj bi prinesle nove odgovore na to, kar se dogaja v Evropi. Tu imamo nove dogodke. Ampak vseeno vidimo zmanjšanje za 1,4 milijarde evrov v tem proračunu. Če to primerjamo s predhodnim proračunom, gre tu za zmanjšanje ki pravzaprav ni zmanjšanje, ampak je to povečanje, to nam pravi, ampak če tu preračunamo inflacijo, vidimo, da gre za zmanjšanje sredstev in to bo imelo zelo negativne posledice. Če bomo obravnavali vse proračunske reze podrobno, bomo videli, kako je z razdelkom 1a, 1b, z razdelkom 2 in razdelkom 4. V četrtem razdelku imamo največje zmanjšanje, to je globalna Evropa. Tu imamo zmanjšanje za skoraj da 5 odstotkov. Svet predlaga veliko rezov, kot sem rekel. In to zmanjšanje sredstev bo predvsej problematično. Jasno je, da gre za zmanjšanje prednostnih področjih. Ta prednostna področja so bila že sprejeta med sami tremi institucijami. Tu imamo reze v četrtem razdelku, kar bo postavilo pod vprašaj politike, ki se nanaša na migracije. To bo resno ogroženo in vsi smo bili priča temu, kar se je dogajalo v zadnjih mesecih. Migracije so sedaj v spredju, vse več je težav in najti moramo rešitve. Ampak ne razumem, kako bomo po vseh teh proračunskih rezih, zlasti v okviru evropske sosedske politike, lahko bili kos migracijskim takovom. To je huda težava. Tega ne moremo kar tako zanemariti. Mislim, da bi morali biti dosledni v naših stališčih in res bi se morali potruditi, da bi dosegli dobre rezultate v prihodnem trialogu. Strniti moramo vrste v našem pristopu, ko se bomo pogajali s svetom, tako da bomo stali pri tem, kar so rekli drugi kolegi. Hvala, predsednik. Čisto kratek bom. Naj se odzovem na to, kar je povedal kolega iz LS-a o rezih in pač tratenjem z denarjem. Morda uh, je kolega prepričan, da obstajajo prvorazredni in drugorazredni uh, vrste trošenja, ampak eh, za nas tudi trošenje samo z enim, dena, enim evrom javnega denarja je nespremljivo in se moramo postaviti po robu temu in to je pristop, za katerega smo se odločili. Če je treba rezati nekoristne, eh, nekoristna sredstva v evropskem proračunu, tudi če predstavlja samo en odstotek tega proračuna, je mislim naša naloga to, da to ugotovimo in odstranimo. Ne moramo razlikovati med prvorazrednimi in drugorazrednimi vrstami tratenja z denarjem. V splošnem pa bi rekel, da eh, sem že izrazil svoje stališče o proračunu na seji koordinatorjev, ampak mislim, da bi bilo potrebno izpostaviti eni ali eno ali dve točki. Prvič, popolna nedoslednost eh, sveta eh, pri eh, oblikovanju lasnih stališč. Mislim, da bi bilo potrebno, da svet bolje opredeli svoje prednostne naloge, razume, kam želi iti in kateri je, pač kateri je njegova vizija, njegov pogled na evropski proračun. Naprimer, ugotavljamo, da imamo določene proračunske vrstice, kjer je svet skrčijo sredstva za 20, 30, 40 odstotkov tako obveznosti kot plačila. Kaj to pomeni preko, mimo številk? To pomeni, da svet in države članice ne verjamejo v tisti program, v tisto proračunsko vrstico, zato je treba v stvari razmisliti in to uh, mi skupaj s svetom. Če ne eh, verjamete eh, v, ta, v to proračunsko vrstico, ali je smiselno, da jo financiramo ali pa ne. Če v to verjamemo, je treba temu temu nameniti ustrezna finančna sredstva. Če pa v to ne verjamemo, je po nepotrebnem, da zapravljamo denar eh, tudi v skrčeni, skrčenem obsegu. Eh, <clears throat> svet gre v popolnoma nasprotno smer. Z eh, komisarko Georgijevo pa smo se podali na določeno pot za reševanje vprašanja neporavnanih računov. Gre za velik trud, ki ga vlagamo. Svet pa kar naenkrat pa nam eh, poda predlog, ki še bolj povečuje to, ta razkorak med obveznostmi in plačili zame ni pomembno, kako bomo zapolnili to vrzel, ali skrčimo obveznosti ali pa povečamo plačila. Jaz bi bil bolj za prvo rešitev, ampak svet mora o tem odločati. Ker zadeva razdelek štiri, kot je povedal kolega iz Aldeja, res je, tudi tisto je instrument za reševanje problema migracijskih tokov, če bomo izvajali dobro politiko pomoči s tem, da zagotovimo sredstva tem državam, morda bomo ustvarili pogoje, ustrezne pogoje za te osebe v a, eh, izvornih državah, tako da te osebe ne bodo prisiljene v a, eh, to, da se izseljujejo. Ja, ampak a, eh, a, po drugi strani pa je Evropska unija prvi izvoznik orožja eh, v te države, s svojimi multinacionalkami eh, izkoriščate države, torej po eni strani dajemo denar, po drugi strani pa ustvarjamo pogoje za to, da eh, spodpihujemo te vojne in zaradi tega potem ljudje bežijo iz teh držav. Hvala, kolega. Gospod Majgal, še zadnji. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. No, Podobno kot to, kar je povedal gospod Fernandez, tu smo slišali kritike sveta strani drugih in ne bi pravzaprav nič dodajal. Strinjam se s tem. Ampak tu bi rad povdaril le nekaj. Razmisliti moramo o tem, ali moramo imeti več skupne odgovornosti tu, kajti ne moremo čakati na zahteve sveta, zato da bi potem, kot vsako leto, imeli takšna pogajanja v zadnjem hipu, imeli bi potem tudi trialogi in tam bi potem zmanjšali posledice teh zahtev. Tu imamo odgovor, odgovor, politično odgovornost komisije in parlamenta. Vsi tu imamo politično odgovornost glede teh vprašanj in v okviru Evropske unije prav tako. Tu gre za izredne odgovornosti in ne moremo le zavrniti ali zmanjšati zahtev držav članic. Zato gre pri evropski politiki, zato gre pri globalni politiki. Ne moremo se pogovarjati tem, kako zmanjšati reze na svetu. Treba se vprašati, kako je to povezano z migracijsko politiko. To bi moralo biti edino, kar bi moralo biti na mizi. Potem imamo tu strategijo glede Frontexa. Videli smo, da ne gre za težave z varnostjo, ampak imamo tu težave zaradi evropske politike področju migracij na splošno. Vse države so odgovorne, Evropska unija je odgovorna za to in o tem moramo govoriti. Prav tako se moramo pogovarjati o tem ne kako zmanjšati učinek EFSI-ja obzorja 2020 ali glede CEFA, ampak se moramo vprašati, kako ohraniti te programe, kako imeti dovolj manevrskega prostora za to, da bomo imeli dovolj sredstv na voljo to leto, prihodnje leto, da bi lahko izpolnili te cilje. In v tem parlamentu bi rad to videl. Kajti tu se igramo s kredibilnostjo, prestižem in z možnostjo, da bi napredovali pri gradnji evropskega projekta o prihodnosti. V teh dneh, tednih je to bolj pomembno kot kdajkoli prej. Hvala. Thank you very much. Thank you. Hvala lepa, hvala kolegi za vaše prispevke. Seveda vidimo, da potrebujemo evropske odzive na migracijske vprašanja in to bo dražno tudi v proračunu prihodnje leto. Bi poročevalec želel besedo? Kdo od soporočevalcev? Mogoče gospod Depre, gospod Fernandez. Želite še vedno besedo sedaj, ko bomo zaključili razpravo te točke? Ne, hvala. Hvala vam. Potem gremo lahko naprej naslednjo točko pred dnevnem redu. Gre za predstavitev komisije o trenutnem stanju izvajanja programa Obzori 2020, instrumenta za povezovanje Evrope CEF, programa za konkurenčnost podjetja Termala in srednja podjetja Kozme in pobude za zaposlovanje mladih. Direktorat za proračun bo podal predstavitev, potem pa bodo člani odbora lahko podali svoje mnenje in na koncu, če bomo imeli še kakšna specifična vprašanja, bodo generalni direktori, ki so odgovorni za upravljanje teh vidikov odgovorili, to, ker so pač tu z nami. Z nami je direktor Preza. Direktor, prosim. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedojoči. Predstavil bom pregled ocene izvajanja pri štirih programih, ki ste jih pravkar omenili. Še enkrat bi povdaril, Z nami so tudi kolegi, ki se ukvarjajo z upravljanjem, lahko odgovorijo na bolj specifično vprašanje in na druge vidike. Tu imamo tudi kar nekaj prosojnic. Hitro bom preletel vse to, potem pa bomo videli tudi podrobnejše številke, zato da bi lahko prisluhnili drugim vprašanjem in bi imeli razpravo pozneje. Začel bi z razpredelnico, ker imamo povzetek. To težko vidim na prosojnici. Upam, da imate to na voljo tudi pred vami na papirju. Kaj vidimo v tej razpredelnici pri teh programih? Preučiti moramo izvajanje v letu 2014, kje smo sedaj v letu 2015 in če to primerjamo s predhodnimi leti v bistem času, tu vidimo, kakšna je raven obveznosti in dodeljenih sredstev tudi za prihodnje leto, da bi videli, kje smo in kakšna je ocena. In glavno sporočilo te razpredelnice je, da je hitrost izvajanja v letošnjem letu večja pri vseh teh programih. Tu se sedaj najbolj osredotočam na obveznosti svoje predstavitvi danes. Pri vseh programih smo predvsej nad stopnjo hitrosti, ko gre za obveznosti dodeljenih sredstev, če to primerjamo s koncem avgusta lansko leto. Potem bi omenil še nekaj. Lani smo sicer videli nekaj zamud pri potrditvi pravne podlage, videli smo tudi nekaj težav pri začetku ampak na koncu je prišlo do stotstotnega izvajanja vseh programov in sedaj službe komisije oblikujejo napovedi in tu vidimo tudi, da se bodo vsi programi posem izvajali in bo to tudi izvedenje v koncu letošnjega leta. Čem gremo sedaj naprej? Na naslednjo prosojnico. Tu gre za to, da bi predstavili vse programe in tudi proces izvajanja, kajti v večini primerov se najprej določi proračun. Tu potrebujemo tudi razpis, izbiro, potem izberemo pogodbenika, imamo predfinanciranje in plačila. Pri obzorju 2020 vidimo, kako je prišlo do objave razpisa do slej. Tu imamo nekje 16 milijard evrov za te razpise. Tu gre za večino izdatkov v okviru obzorja 2020. In kakšen je proces pri teh projektih? To je več kot je na voljo sredstvo. Več je, veliko več je zahtev kot pa sredstvo. In če gremo hitro naprej na uspešnost razpisov, tu lahko vidimo, da smo doslej imeli več kot 37 tisoč predlogov, ki smo jih prejeli pri razpisih. Potem tu vidimo prispevke Evropskega proračuna in to znaša 70 milijard evrov pri izbiri, to je odličnost, ključno merilo, ko izbiramo te projekte. In tu vidimo 4819 izbranih predlogov. In to pomeni, da imamo tu 8,5 milijard evrov za obzorje 2020 pri teh razpisih. Kar pomeni, da to relativno gledano pomeni, da smo uspešni. 13 odstotkih, če primerjamo vse prejete predloge. Pri preostalih projektih lahko rečem, da je bilo tudi vse objavljeno, tudi razpisi so bili objavljeni, sedaj poteka proces izbire in do konca letošnjega leta bomo imeli tudi vsa dobrena proračunske sredstva. Potem obzorje 2020, tu imamo tudi finančne instrumente. to urejamo preko AB in preko AEF. To nam bo omogočilo, da bomo financirali do 3,3 milijarde evrov vseh prispevkov preko AIB in 2,3 milijarde evrov imamo preko AIF. E No, videli smo poročila glede prvega semestra. EIB e, e in EF sta to poslala in videli smo, kako je z raziskavami in finančnimi instrumenti vse predvsej dobro napreduje. Sedaj vidimo, da bo to prišlo do črpanja sredstev. Tu imamo tudi mandat za posojila in jamstva. In vse bo odobreno v obdobju za obveznosti. Če si pogledamo finančne instrumente v okviru obzorja 2020, potem lahko rečemo, da smo na pravi poti. Sedaj bom šel hitro naprej na kozme. Ta je namenjen MSP-jem. Tu imamo različne vidike, ki se financirajo preko evropskega proračuna. Najprej imamo Enterprise Europe Network. V okviru tega smo imeli dva razpisa leta 2014. Tu smo izbrali 94 konsorcijum, kar je pomenilo, da je tu šlo za 559 organizacij. Vseh 28 držav članic je sodelovalo pri teh razpisih in pri izbranih konsorcijih. In tu imamo skoraj da 90 odstotkov nepovratnih sredstev. To je bilo podpisano in preostale bomo podpisali ob koncu leta, tako da bo to potekalo, kot je bilo načrtovano. Potem še ena sestavina Kozmeja, to je Erasmus za mlade podjetnike. Tu smo imeli dva razpisa, leta 2014 in drugega 2015. Pri prvem smo imeli 111 poslanih predlogov, izbrali pa smo 15 projektov. Pri letošnjem letu vidimo 105 predlogov, sedaj pa proces ocenjevanja še poteka. Tu lahko rečemo, da je izvajanje skladno z načrti. Podobno velja tudi za finančne instrumente, ki jih imamo tudi pri kozme. Tu imamo tudi instrument rasti, kjer imamo tvegani kapital in tudi jamstva za finančne institucije, zlasti za MSP-je. In tu imamo tudi instrument jamstva za postojila. IFG e je sedaj v procesu izdelave, kajte treba izpeljati tudi dolžno skrbnost preko finančnih posrednikov, tako da bo vse začelo teči ob koncu leta in potem bo to začelo tudi delovati. Glede LGF pa je situacija naslednja. Veliko je popraševanja v majhnih in srednje velikih podjetjih. Pravzaprav je tu kar nekaj pomankanja sredstev glede na popraševanje in glede na pravičene projekte. In te pomankljivosti naj bi začasno pokrili iz Evropskega sklana za strateške naložbe, iz EFSI-ja med leti 2015 in 2017 in takoj, ko bo možno. In potem se bodo sredstva iz kozmeja uporabila tudi v prihodnosti. Torej, tu vidimo izvajanje, ki poteka. Če gremo sedaj naprej na CEF. Tu vidimo drugačno izvajanje, kajti tu vidimo velik del instrumenta CEF, pri katerem velja večletni finančni okvir, tu imamo namreč to sedemletno obdobje. In potem imamo te večletne razpise. Preko tega imamo tudi globalni proračun, ki velja za sedem let in to je določeno prej. Torej, vsako leto imamo potem tudi namenska sredstva in preko tega se sredstva dodelijo izbranim projektom pri teh večletnih razpisih. In tu vidimo zneske, ki so bili že označeni za to, da bodo temu namenjeni. Tu imamo 14,6 milijard za promet, vključno s finančnimi instrumenti. Potem imamo tu skoraj da 2 milijardi za energetiko, in 320 milijonov za telekomunikacije. Ta vidik cefa. Omenil bi še nekaj. Če si pogledamo te tri sestavine, imamo tu tudi letne programe za projekte, ki so predmet teh razpisov. Če gremo na vsako sestavino, Tu bi podaril glavne vidike. Pri prometu v okviru CEFA smo imeli štiri večletne razpise in en letni razpis. Zadnji se je začel septembra lani in potem je bila izbira zaključena julija letos. Kakšni so rezultati? Tu vidimo da smo prejeli 681 upravičnih predlogov, pri katerih so zahtevali 33 milijard evrov. Od tega imamo 13 milijard evrov, ki smo jih namenili za 276 projektov. V tej fazi naj bi dodelili potem tudi nepovratna sredstva in potem naj bi to bilo poplačeno sedaj pa do konca leta. Kakšna je situacija za področje energetike v okviru CEFA? Tu vidimo, da smo imeli prvi večletni razpis lani in potem smo imeli še dva razpisa letos. Glede lanskoletnega razpisa lahko rečemo, da rezultati kažejo, da smo dodelili 647 milijonov za 34 projektov. In pri dveh letošnjih razpisih imamo 150 milijonov, ki smo jih dodelili za 20 projektov. Potem še tretji razpis, ki je bil objavljen junija. Tu bomo v okviru tega razpisa dodelili še preostale sredstva ki so na voljo za letošnje leto. In na koncu še tretji vidik CEFA, telekomunikacije. Tu smo imeli tri razpise, v okviru katerih smo dodelili 28 milijonov evrov za telekomunikacijske projekte v lanskem letu. In osem razpisov bomo imeli septembra ali oktobra letos v znesku 46 milijonov evrov. Še nekaj bi omenil pri CEF-u, tu imamo tudi vidik, ki se nanaša na finančni instrument. Tu proces traja dlje kot pri nepovratnih sredstvih, ampak tudi tu imamo sporozum z EIB, ki je bil podpisan julija. In potem imamo tudi obstoječe operacije v okviru pilotnega projekta projektnih obveznic in jamstev za posojila TNT. Tu imamo nov instrument za zadolževanje in sedaj imamo obdobje vključevanja, ki napreduje tako, kot je bilo to načrtovano. Sedaj pa na koncu še pobuda glede zaposlovanja mladih. Tu bi spomnil na proračun v lanskem in letošnjem letu. Tu imamo 3,2 milijarde evrov, ki smo jih namenili tam v teh dveh letih, zato da bi se odzvali na visoko stopnjo brezposelnosti mladih. Tu bi spomnil še na nekaj. Tu imamo skoraj isti znesek, torej 3,2 milijarde evrov, to bomo uporabili preko Evropskega socialnega sklada. To bo šlo za 6,4 milijarde evrov. V lanskem in letošnjem letu bomo zato namenili toliko sredstvo. Tu imamo vse obveznosti, razen pri enem operativnem programu. Ta bo zaključen septembra. Sicer bomo imeli vsa odobrena sredstva. In glede na to, da se je prvi razpis glede predhodnega financiranja spremenil, imamo tu 30 odstotkov vojnice, kar bomo izplačali v okviru predhodnega financiranja v letošnjem letu. Glede izvajanja v praksi, lahko rečem, da smo imeli počasen začetek lani, ampak sedaj imamo pospešeno stopnjo izvanja programa, upravičenci te scheme naj bi dobili približno 2016, sredstva v prihodnjem letu. V prihodnjem letu bomo imeli 900 tisoč upravičencev, leta 2018 pa 3 milijone upravičencev. Torej, izvajanje bo porazdeljeno med letošnjim letom pa vse do leta 2020. 18. Tako da se bo to nadaljevalo. Po letošnjem letu bo izvajanje potekalo nenehno, brez prekinitev. In potem še nekaj na koncu. Glede pobude o zaposlovanju mladih, če si pogledamo plačilni profil, bomo imeli tu približno tretjino celotnega namenjenega zneska, to bo izplačano v letošnjem letu, v prihodnjem letu in potem še zadnja tretjina po letu 2016. In mogoče me boste vprašali, kako je s pobudo o zaposlovanju mladih po letu 2015, kakšen je pristop komisije na podlagi prvih ocen, ki naj bi jih imeli ob koncu leta in v okviru mestnega pregleda večletnega finančnega okvira lahko vidimo, da bomo ocenili, če bo podaljšanje te pobude sploh potrebna, pravčili bomo tudi dosežene rezultate. Sedaj pa predlagam, da bi se ustavili tu, slišali smo glavno sporočilo pri vseh štirih programih. Izvajanje dobro napreduje, in skladno z načrtovanjem. Hvala. Thank you, Mr. Preza. Hvala lepa, gospod Preza. <clears throat> Če imajo kolegi kakšne pripombe ali vprašanja za kolege iz komisije, izvolite, gospod Fernandeš. Hvala lepa. Naj se zahvalim za to predstavitev, ker omogoča našo razpravo in eh, prosil bi, da komisija posreduje te informacije tudi svetu, kajti če bo svet prejel te informacije, potem ne bo več rezal tistih eh, proračunskih vrstic, ki jih namerava eh, skrčiti, kajti kot izhaja iz analize, ključnega pomena je sposobnost absorpcije, zato te informacije morajo čimprej doseči svet in upamo, da bo lahko že danes tekom dopoldneva svet spremenil svoje stališče, kaj ti končno glasovanje bo potekalo jutri na ravni koreperja. Z tem sem želel poudariti, da vse te proračunske vrstice, ko gre za izvajanje eh, programa obzorje 2020, CEF, COSME, program za mlade. Vse to dokazuje, da je eh, stališče Evropskega parlamenta utemeljeno z ozirom na potrebo, da ohranimo in okrepimo te proračunske vrstice glede na to, da je razprava skladna z našimi pričakovanji in glede na to, da eh, bo prišlo tudi do 100-odstotne izvršitve. In torej ne razumemo, zakaj se svet odloča za reze pri teh vrsticah, ko gre za proračunske vrstice, pri katerih beležimo največjo stopnjo absorpcije. Katere dodatne informacije bi nam lahko zagotovila komisija za to, da prepričamo svet o pomenu teh programov? Sicer, koliko razumem, pri nekaterih proračunskih vrsticah za kozme, ste izrazili potrebo potrem, da bi razpolagali z nekaterimi konkretnimi finančnimi instrumenti. Torej, eh, če eh, kozme eh, je pomemben za mala in srednje velika podjetja, ne mislite, da bi bilo potrebno okrepiti tudi ta program? Kar pa zadeva pobudo za zaposlovanje mladi, glede na število brezposelnih v Evropski uniji, Pa čeprav je, se je brezposobnost nekoliko skrčila, se mi zdi samo po sebi umevno, da moramo ohraniti to pobudo. Zato bi rad prejel informacije od komisije o zamudah pri izvajanju teh pobud v državah članicah. V nekaterih državah članicah beležimo očitne zamude pri izvajanju te pobude. Leta 2016 bi parlament še moral uh, ustrajati na tem, da ohranimo določene zaveze in ta pobuda bi se morala nadaljevati, pa čeprav z določenimi prilagoditvami, recimo za uh, boljše uresničevanje. Ampak bi želel vedeti od komisije, uh, zakaj pride do teh zamud pri uh, uresničevanju teh pobud v državah članicah. Prav zato, da ozavestimo vse o pomenu te pobude za zaposlovanje mladih. Glede na to, da je ena izmed naših prednostnih socialnih nalog, ravno boj proti brezposelnosti mladih. Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandez, gospa Gardija Zabal, ki je bila poročevalka za proračun za leto 2015. Izvolite. Hvala, predsed, predsedujoči. Jan Skoper, stvar, ki jo moramo. Uh, uh, izpostaviti je to, da komisija čim prej posredujete podatke tudi svetu, kajti tako kot je povedal kolega Fernandez, eh, tu vsakič, ko eh, se pogovarjamo o tem, da določeni programi potrebovali več proračunskih sredstev, eh, nam komisija vedno odgovori, da svet pač črta določene postavke, ker ni dovolj obsodske sposobnosti in tako dalje. Veliko je programov in projektov, Eh, v Evropski uniji, ki eh, bi jih lahko res eh, krepko podprli prav s evropskim proračunom. Zato smo zaprosili komisijo, da nam obrazloži, kako poteka uresničevanje teh programov. Ravno zato, da bomo ustrezno oblikovali proračun za leto 2016 ne bi bilo logično, da programi, ki beležijo zamude, ki se ne dobro izvajajo, da pri njih zahtevamo več sredstev, glede na eh, nešteto število nujnih eh, primerov, s katerimi se moramo eh, soočati. Ampak številke, ki ste jih podali, kažejo na to, da velika večina teh programov se že dobro izvaja, da stvari že dobro potekajo in zato bi bilo dobro, da povečamo sredstva za CEF in za obzor obzorje 2020, kar smo skrčili zaradi eh, pač sporazuma za EFSI in COSM. In mislim, da če bomo šli v to smer, mislim, da eh, bomo postopali eh, ustrezno, pametno. Ko govorimo o Jamstvo za posojila je predstavnik komisije povdaril, da glede na to, da prihaja do večjega povpraševanja z ozirom na razpoložljivost, se eh, ta eh, primankljaj pokriva iz EFSI, ampak da bomo potem to eh, pokrili z jamstvom. Torej, kako boste te stvari uskladili, če nam to lahko obrazložite. Potem pa tudi jamstvo za, oziroma pobuda za zaposlovanje mladih. Eh, Torej, prišlo je do določenih zamud, številke eh, ne kažejo na eh, veliko učinkovitost. Eh, to je bila prioriteta do leta 2013, ampak potem do leta 2016 je videti, da stvari ne bodo že postale operativne. To je prvi problem. Potem pa še druga stvar, morda bi lahko kaj več slišali o tem od komisije. Slišali smo, da tam, kjer že poteka, potekajo ti programi, ne dosegamo rezultatov, ki bi si jih jih želeli. In sicer to, da bi spodbobili vstopanje na trg dela mladih prek stažev, prek eh, oblik usposabljanja. Morda se eh, vsa eh, pobuda slabo uporablja. In uh, morda se ta sredstva uporabljajo za ustvarjanje delovnih mest, eh, ki so slabše plačana, ki so prekarne narave. Morda komisija kaj več ve o tem. Ali ste že pomislili na to, kako bi stvari izboljšali in kaj se bo dogodilo predvsem v prihodnje, kaj ti eh, leta 2014 in 2015 smo že vnaprej izplačali sredstva za 2015-2016 eh, ni obveznosti, torej že preskočimo na leto 2017. 2017, ampak če bomo program spremenjali, potem ne bomo imeli še dodatna tri leta. Leta 2020 bomo še vedno beležili 50 odstopnjo brezposelnosti med mladimi, če bomo tako nadaljevali. Hvala lepa, še kdo želi besedo? Videti je, da nihče se ne oglaša, zato bomo ponovno predali besedo gospodu Prezi, na to pa, če bo potrebno, še drugim kolegom, ki bodo lahko odgovorili na specifično vprašanje v zvezi z programom Kozme oziroma za pobudo za zaposlovanje mladih. Izvolite. Hvala, eh, predsedujoči. Odgovoril bom na splošno vprašanje, ki jih je zastavil gospod Fernandeš oziroma gospa Gardija Zabal, eh, o tem, da pač naj predamo te podatke v zvezi z izvrševanjem programu, programu, eh, da te podatke torej predamo tudi svetu. Tukaj imamo podrobne razpredelnice o plačilih in o uresničevanju In eh, torej, sprašujemo se, eh, torej, kako to, da eh, pač svet se je odločil za določene reze, svet si je ogledal stopnjo izvrševanja junija in potem na tej podlagi so pač predpostavljali, kako, da, bo ta, da bo to stanje ohranjeno do konca leta 2015 in sklenili, da bi stvari nekoliko črtali. Ampak seveda do junija uh, ni prišlo še do uh, koriščenja zaradi sosledice dejstev, to je izbor, potem uh, sklepanje pogodb, uh, dodeljevanje um, pač naročil. In stvari so se zelo uh, spremenile uh, glede na izvrševanje pri številnih vrsticah od junija do zdaj. Torej, če je to bil razlog za te reze, potem eh, pričakujem, da če si ponovno ogledajo podatke, bo eh, svet spremenil svoje stališče. Če pa so bili razlogi drugi, potem stvari ne bodo tako samo po sebi umevne. Če mi dovolite, bi besedo zdaj eh, predal gospe Sukovi, ki sedi ob meni v zvezi z vprašanji o pobudi za zaposlovanje mladih in gospodinu Manu pa za program Kosme. Gospod Reuter se oproščam. Ja, izvolite, gospa. Um, gre za konkretna vprašanja v zvezi z zamudami, v zvezi z razmerami v državami članicami, v zvezi z vrstami uh, zaposlitev, ki se ustvarijo prek te pobude. Hvala lepa, da ste me povabili na to razpravo. Zelo pomeno je za komisijo, da si zagotovimo, da izvajamo kakovostne programe, ki dejansko podpirajo možnosti za zaposlovanje mladih. Lahko utemeljim uh, trenutno pomankanje dobrih uh, informacij prednosti in sicer eh, hkrati pa tudi eh, učinkovite rezultate. Eh, ko gre za pobudo za zaposlovanje mladih, moram reči, da gre za zelo zapleteno arhitekturo, ki terja kar nekaj časa za to, da se jo zažene in a, eh, zato je tudi treba tudi nameniti ustrezna sredstva po posameznih regijah. Potem pa sprejemanje operativnih programov eh, se je nadaljevalo tudi v letu 2015. Imamo en operativni program, pri katerem imamo to komponento, ki ni še eh, v celoti sprejeta v državah članicah, ampak smo prepričani, da do konca septembra nam bo uspela vseh 37 operativnih programov za a, pobudo za zaposlovanje izobraževanje mladih, da bodo vsi ti programi sprejeti. Torej, a, to je začetek potem za konkretno izplačevanje sredstev. Kriteriji za izbor, ki jih je treba um, doreči z odborom za spremljanje, še ni bilo, niso bili dorečeni v nekaterih državah članicah. In, um, Pri nekaterih eh, primerjih eh, bodo eh, ti postopki dorečeni ravno meseca septembra prek odborov za spremljanje, tako da bo cel postopek izvrševanja pospešen. Imamo zelo pomembne elemente, ki so potrebni za izvrševanje teh pobud in to je krepitev eh, sposobnosti zavodov za zaposlovanje in umestnih organov eh, v celotnem mm, postopku za to, da pridemo v stik z mladimi brezposelnimi, eh, ki niso zajeti v programe usposabljanja. Potrebujemo torej strukturirane institucije, ki morajo delovati na ustrezen način in eh, tudi eh, v skladu s pravili za eh, upravičenost do teh skladov še vedno v nekaterih primerjih organi niso bili a, eh, imenovani, a, eh, ki so nujni, so predpogoj za to, da lahko države članice posredujejo a, eh, finančne zahtevke, ki so povezani z delovanjem operativnih programov. V državah članicah je prišlo do številnih tehničnih in upravnih zamud z izvajanjem teh programov, ampak vemo prek srečanj z odbori za spremljanje, z kolegi, torej, da se te stvari rešujejo trenutno in zdaj pričakujemo, da ocena do konca tega leta bo zagotovila pozitivne rezultate. Tudi Eh, potrebujemo tudi izdoločene izboljšave in prilagoditve. Ne gre samo za čele 7 milijonov evrov, ki bodo porabljeni za reševanje problema brezposelnosti mladih v Evropi, kajti operativni programi, ki so bili sprejeti doslej in torej večina operativnih programov kažejo, da države članice, ki niso upravičene za uporabo te pobude, ima, so načrtovali tudi programe in ukreme za uporabo te pobude in torej a, eh, celotna dodelitev znaša zdaj 2 12,7 milijarde evrov, ne pa 6,4. Eh, in eh, torej gre za ukrepe za podporo eh, mladih, za vključevanje na trg dela, zato govorimo o veliko večji številki. Prepričani smo, da 14. člen uredbe EEMF e, bo omogočala v sklopu umestnega pregleda, da namenimo prednostno sredstva tema ukrepom in upamo, da bomo imeli torej tudi še v nadaljem eh, te obveznosti iz prejšnjih eh, let in da bomo imeli ustrezna finančna sredstva, torej 5 milijonov, ne več, torej 5 milijonov mladih brezposelnih eh, v Evropi potrebujejo dodatno pomoč in zato računamo tudi na podporo parlamenta. Hvala lepa, zdaj pa za bolj konkretne odgovore v povezavi z programom. Eh, programom, programom COSME. Eh, imamo tu eh, generalni direktorat za rast in gospod Reuter. Dejansko finančni instrument COSME in povezani instrument ugotavlja, da eh, je popraševanje veliko večje in presega sredstva, s katerimi razpolagamo. Trenutno, tako kot je povedal gospod Presa, uporabljamo eh, sredstva iz FC-ja za a, eh, pač vnaprejšnja plačila, a, zato da pokrivamo a, vso, vso poprašovanje do a, konca leta 2017. Države se bodo pojavljale v letu 2018, ko ne bomo več razpolagali s to možnostjo in eh, dejansko o tem se pogovarjamo z Evropskim investicijskim skladom, ki je nakazal, da obstaja potreba po dodatnih 100 milijonih evrov za leto 2018 in 200 eh, milijonov eh, za leti 2019 in 2020. To je torej nekaj, kar bo potrebno ustrezno upoštevati, ko bomo pregledali večletni finančni okvir. Um, Hvala lepa. S tem bi rekel, da ne vem, če imate še morda dodatne pripombe, gospod Preza. Če mi dovolite, bi predal uh, besedo kolegici, še, nekemu, še neki kolegici, ki bo dopolnila to predstavitev. Hvala lepa. Uh, prihajam iz GDR-ične inovacije. Uh, torej, Kolegi iz parlamenta so tudi spraševali po absorpcijskih stopnjah. Želim eh, povdariti dvoje. Torej prvič, obzorja 2020 in naši predhodni programi Eh, sta znana kot eh, programa, kjer eh, smo imeli 100-odstotno absorpcijsko stopnjo v vseh letih. Zato ni dvoma o tem, da tudi letos bomo sposobni izvršiti, 100-odstotno izvršiti ta program, bodi se kar zadeva obveznosti kot plačila. Če si svet, če si svet ogledal te rezultate samo junija, potem seveda je prišlo do drugačnih sklepov, ampak je treba stvari si ogledati ob koncu vsake vsakega leta. Torej, gospod Fernandeš je spraševal po um, razlogih, eh, ki bi, botro, ki bi pač utemeljevali eh, tudi uporabo teh sredstev. V primerjavi z prejšnjimi programi, naprimer program FP7, um, število prošenj, ki smo jih prejeli na področju raziskav in inovacij, uh, je um, veliko, veliko večje in dejansko smo nesposobni financirati niti tistih programov, ki uh, so pridobili oceno odlično. Torej, če si ogledamo prejšnji program Rainbow Maurica, potem smo uh, ugotovili, da smo bili sposobni financirati samo 20 odstotkov vseh uh, predlogov, ki smo jih predeli. To številka se je potem skrčila skočila na 15 odstotkov in a, eh, prišla celo na 4 odstotke. Torej, a, ehm, ugotavljamo, da a, eh, zelo veliko število dobrih prijav ni bilo deležnih ustreznih finančnih sredstev. In torej to je po našem mnenju najboljši argument za to, da zahtevamo več finančnih sredstev za to področje. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo želel spregovoriti na to temo strani komisije morda? videti, da se nihče ne oglaša k besedi, zato bi rekel, da s tem lahko sklenemo razpravo na to točko dnevnega reda. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je glasovanje o poročilu gospoda Depreja o razmerah v sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu Evropske unije k migraciji. So we, we start now the, the voting procedure. Začeli bomo zdaj s postopkom glasovanja v zvezi z prvim odstavkom predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej drugi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, uh, amandma ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena v drugem odstavku za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 2a, predlog spremembe sedem za, samo trenutek. Ne, gremo na. Ne, to Je brezpredmetno, torej predlogi spremem 6, 5 in 4 so brezpredmetni, ker je, prej, eh, eh, ker je bil mm, prej sprejet drugi predlog spremembe, torej eh, zavrnjeno. Tretji odstavek, eh, kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Odstavek 4, eh, amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 4a, predlog spremembe 12, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 5, predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 5, predlog spremembe 15, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 5, predlog spremembe 14, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6, predlog sklonbe 16, za, proti, vz, bomo preverili elektronsko. Torej, predlog sklonbe 16 v šestem odstavku glasujemo. Ste vsi glasovali? ste vsi glasovali. So, yes, the, okay, the, the v redu, konec glasovanja. So it is rejected. Zavrnjeno. this would yeah No, no, no, no. It, it, it is rejected. Ne, ne, ne, je zavrnjeno. Izid glasovanja je zelo jasen in je zavrnjeno. Odstavek 7, predlog spremembe 17 za, proti. Bomo še enkrat tudi to preverili elektronsko. Prosim, glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. predlog spremembe je sprejet. Odstavek 7, predlog spremembe 18 za, proti. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo vseeno to preverili elektronsko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Predlog spremembe je bil zavrnjen odstavek 7 predlog spremembe. To je bil, to je bil predlog spremembe 18, zdaj gremo na predlog spremembe 19 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 7a, predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 7b, predlog spremembe 21 za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 8a, predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 9, predlog spremembe 23 za, proti, mislim, da je, oziroma vzdržani, mislim, da je sprejeto. Ja, če želite, bomo preverili, bomo preverili elektronsko, torej gre za predlog spremembe 23. Glasujte, prosim. Predlog spremembe 23. So, the vote is closed. Konec glasovanja. Ja, je zavrnjeno. Predlog, odstavek 10, predlog spremembe 24. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 10, predlog spremembe 25. To je brez predmetov, ker je bil sprejet predlog spremembe 24, odstavek 11, predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem mnenju, tako kot je bilo spremenjeno, z uh, poimenskim glasovanjem. Prosim, glasujte. Konec glasovanja sprejeto z 23 glasovi za, 4 glasovi proti in 3 vzdržani. Torej, v zvezi z naslednjo točko na dnevnem redu nimamo nikakršne pošne po prenosu, niti kar, ne kar zadeva poročilo gospega Dezabal, niti Hohelmajera, zato s tem zaključujemo sejo, nadaljujemo 15. uri. Hvala. Ja, yeah,